govorili o svobodi izražanja v Kazahstanu. V skladu z dnevnim redom dajem najprej besedo avtorjem. Najprej dobi besedo torej Tatjana Ždanoka. Izvolite. Se opravičujem, nisem avtorica resolucije in ne govorimo o imenu skupine, zato bom govorila kasneje. V redu. Na mojem seznamu in tudi na zaslonu ste vi avtorica. Ampak povedati vam moram, da kasneje ne bi dobili besede. Govorite lahko sedaj ali pa ne boste dobili besede. Dobro bom govorila kot podpredsednica delegacije za Srednjo Azijo. Dobro bi bilo, če bi imeli vzajemno spoštujoč dialog s Kazahstanom. Evropska unija želi okrepiti sodelovanje z tako pomembnim mednarodnim akterjem, kot je Kazahstan. Zato želim zastaviti vprašanje kolegicam in kolegom. Kazahstan je kandidat za nestalno mesto v varnostnem svetu Združenih narodov za leto 2017 in 2018. Ali imamo moralno pravico, da Kazahstan poučujemo o vprašanjih svobode izražanja, medtem ko se tudi mi obnašamo zelo slabo na tem področju? decembra je parlament sprejel resolucijo, v kateri je navedeno, da so ukrepi v zadnjih letih na mačarskem vodili do sistematičnega slabšanja stanja pravne države in da se omejujejo tudi temeljne pravice, kot je svoboda izražanja. Januarja smo govorili o neodvisnosti medijev na polskem, v moji državi, V Latviji je parlament v prvi obravnavi sprejel nove določbe kazenskega zakonika, ki so namenjene temu, da lahko posameznike zaprejo tudi za nenasilna kriminalna dejanja, naprimer za sodelovanje z tujimi organizacijami proti varnosti države sama obsojam napade na svobodo izražanja drugot po svetu. Zato sem prepričana, da se moramo boriti za te svoboščine skupaj, ne pa drug proti drugemu. Hvala lepa. Razumem vaš problem. Vprašanje je bilo o Kazahstanu, ampak v redu. Gospod Korava je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Razmere v Kazahstanu so resne, ne glede na to, da imamo komercialne povezave. Manjšine še vedno zavračajo policijske sile, opozicijo se pridržuje Policija uporablja nasilje proti aktivistom in civilni družbi. Kazahstanska vlada omejuje svobodo do združevanja, svobodo govora, svobodo veroizpovedi, ne glede na to, da mednarodna skupnost poziva k napredku na področju svobode izražanja. Vlada pa je sprejela še dodatne ukrepe za omejevanje te pravice. Civilna družba je v velikih težavah, tudi novinari so ogroženi. Evropska unija ima dvostranske sporazume z to državo in mislim, da bi morali uvesti ustrezne sankcije proti tistim, ki so odgovorni za to v podobnih primerih človekovih pravic. Smo že storili podobno. Hvala. Hvala. Gospod Črnecki je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, kolegice in kolegi, ne bom govoril o razmerah v Latviji, kakor je storila gospa Šdanoka. Govoril bom o Kazahstanu. Sedemkrat sem živel v tej državi. Obiskal sem obe prestolnici, Astano in tudi drugo prestolnico, prepotoval sem 2000 km z avtom po Kazahstanu, državo relativno dobro poznam. In mislim, da bi bilo dobro, če bi spregovorili o temah, na katere se spoznamo. Govoril sem o beguncih, zato ker sem obiskal begunska taborišča in o tem nekaj vem. Razmere v tej regiji so specifične vprašanje svobode govora in človekovih pravic se obravnava drugače kot v Evropski uniji, zato je treba tudi to upoštevati. Sveda pa je Kazahstan za nas zelo pomemben partner. Hvala. Hvala lepa, da, da ste povedali tudi osebne anekdote, gospod Kela. Hvala lepa, gospod komisar Han skrbi na svobodo izražanja v Kazahstanu. Kajti, pred kratkim je bil podpisan sporozum o okrepljenem sodelovanju. To je bil korak, ki koristi vsem. Vendar takšen odnos mora biti utemeljen na skupnih vrednotah in skupnih reformah. Ne gre za to, da bi s prstom kazali na partnerja, gre za skupne urednote. Vseeno pa obstajajo signali o zatiranju kritičnih glasov. In okrog podpisa tega sporazuma decembra so bili sproženi kazenski postopki proti novinarjev in eh, urednikom na znani spletni strani, to je gospa Julija Kozlova in gospa Narimbajeva, ki so jih obtožili, da širita neresnice. Gospod Kazimatajev in blogere. Erin Naimbajo, Serikžan Mambetalin in Volodbek Dijalov so prav tako bili pridržani. Imena nam morda zvenijo tuja, ampak dejansko so se borili za svobodo izražanja in za svobodne državljane. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Pajt, izvolite. Hvala lepa. Razmere na področju svobode izražanja v Kazahstanu so se v zadnjih letih poslabšale. Neodvisne medijske hiše, novinari in blogeri so večkrat aretirani in so pod pritiskom oblasti, zato ker pač opravljajo svoje delo. Ljudje so nadlekovani, zato ker so aktivni na družbenih medijih kazahstanske oblasti pozivamo, da spoštujejo človekove pravice in da je medijem omogočeno opravljati dejavnosti brez vprašanja in strahu. Naši odnosi z Kazahstanom so poskrbeli za izboljšave na tem področju, ampak potem, ko smo podpisali sporozum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju, bi lahko storili še več. Zelo sem vesel, da se je Kazahstan pridružil svetovni trgovinski organizaciji, ampak zelo pomembno je tudi, da Kazahstan izpolni svoje obveznosti v drugih sferah, upoštevati moja načela pravne države in zagotoviti tudi pravno gotovost za mednarodne družbe, ki poslujejo v Kazahstanu in zagotoviti zaščito njihovih naložb. Hvala lepa. Gospod, gospa Sančes Kaldenter, izvolite. Hvala lepa. Kazahstan je naj najbogatejša država nekdanje Sovjetske zveze, ki ni v Evropski uniji. Želimo biti njihovi zavezniki iz geopolitičnih interesov, ampak tam je veliko neenakosti, korupcija je velik problem, politiki in eh, podjetniki sodelujejo. Politični nasprotniki, novinari, blogeri, vsi, ki nasprotujejo režimu, trpijo. Različni mednarodni standardi se redno kršijo, sindikati so kriminalizirani, zlorablja se politične zapornike. V tem kontekstu Evropska unija revidira strategijo za Srednjo Azijo. Zdi se, da se posvečamo samo geopolitičnim in ekonomskim vprašanjem, še enkrat pa zanemarjamo človekove pravice. Skrbeti bi nas morale zadeve v državi, ki naj bi bila naša partnerica. Evropska unija se ne sme povezovati z državami, ki kršijo človekove pravice. Hvala, gospod Panceri, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pridržanja novinarjev in blogerjev lani decembra so razlog za skrb. V nekaterih primerjih je do tega prišlo samo nekaj dni pred podpisom sporozuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju. Jasno je, da se kršijo različne pravice, tudi pravice medijev. Zato je Evropska unija lahko zaskrbljena. V besedilu so omenjeni določeni primeri, ampak poleg tega se kazahstanske oblasti tudi na mednarodni ravni obračajo proti temu, da bi zatrli medije medije, ki so v državi že prepovedani, ampak zdaj se borijo proti njim tudi zunaj, naprimer Res Publika. Postopek poteka zdaj na ameriškem sodišču. Prav neverjetno je, koliko krat se uporablja kazanski zakonik proti medijem, pogosto tudi brez dokaznega materijala. Zato je ključnega pomena, da bo ta resolucija sprejeta. Hvala. Hvala lepa. Tako, to je bil krok avtorjev. Sedaj pa politične skupine. Najprej gospod Pospišil v imenu ELS. Prosim. Pani predsedkinje. Hvala lepa, predsedojoča. Naj se pridružim tistim avtorjem, ki so govorili pred mano. Dobro je, da govorimo o človekovih pravicah in pravici izražanja v Kazahstanu. Z njimi smo podpisali sporozum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju in zato moramo seveda videti, kako obravnavajo temeljne svoboščine, kot je svoboda zbiranja in tako dalje. Kmalo bodo v Kazahstanu volitve. Čez nekaj dni bodo imeli predhodne parlamentarne volitve. In seveda moramo nadzirati, ali bodo te volitve spoštovale načelo svobodnih tajnih volitev. Resolucija je predvsej dobro opisil, opisala zatiranje opozicije, blogerjev in novinarjev. Če Kazahstan želi ostati naš strateški partner, to si želimo mi, potem mora izpustiti vse te zapornike, sicer sodelovanja ne bo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Lauristin. Prosim, minuta in pol. Ja, eh, Hvala lepa, predsedujoča kot socialdemokratka bi rada v našem imenu povedala, da so prizadevanja Kazahstana v smeri EU pomembna in to podpiramo. Po drugi strani pa moramo biti še bolj odločni, da pozovemo Kazahstan, da naj se drži našega sporazuma o sodelovanju. In vidimo, da prihaja do protislovi. Kazahstan se je lotil opozicijskih voditeljev, čeprav so na primer dobili celo status beguncev v EU, pa tako so se spravili na medijske hiše. Upajmo torej, da bo ta sporozum o plenem partnerstvu in sodelovanju s Kazahstanom ratificiran. To morajo storiti vse države članice in tudi mi. In moramo podrobno pogledati, ali bo Kazahstan izpolnjeval svoje obveze. Potrebno je zaščititi temeljne svoboščine. To je v sporazumu in to je tudi v ustavi Kazahstana. Podpiram to resolucijo in pozivam vse države članice, da si podrobno ogledajo, kaj se v Kazahstanu dogaja. Skušati pa moramo izboljšati razmere tam s pritiskom. Hvala lepa. točni ste bili, sedaj pa gospod Kjučuk, minuta. Gospod predsedatelj, uvaženi gospodin Han, uvaženi kolegi, podobno na vsički državi od regiona, Kazahstan je strana z bogata istorija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Po mojem mnenju ima Kazahstan zelo bogato zgodovino, bil je tudi del eh, nekdanje Sovjetske zveze. Ta država je bila prva v Srednji Aziji, ki je sklenila eh, sporazum o sodelovanju z Evropsko unijo. Zato imamo skupne projekte. 25 let že ta država išče svojo demokratično eh, usodo. Vseeno pa je politični sistem podoben oligarhiji. V zadnjih eh, letih so demokratična načela na udaru, v nevarnosti. Blogeri in novinari eh, so preganjeni, njihove svoboščine so kršene. Zakaj? Zato, ker poskušajo eh, prosto, svobodno izražati, izražati svoje eh, misli. Zato pozivam tamkajšnje oblasti, da izpolnjujejo svoje zaveze v zvezi z mednarodnimi sporazumi in v zvezi s sporazumom z Evropske unije. Zagotavljati je treba neodvisnost medijev in eh, te državljane je treba takoj uh, spustiti na svobodo. Gospod Frunzulica, prosim. Spoštovani kolega, spoštovani prijatelj. Kot veste, je sporozum o partnerstvu in sodelovanju s Kazahstanom nekaj, kar mora neka država članica Evropske unije še ratificirati v njihovih parlamentih. Ma ne mislite, da bi morali pozvati nekatere parlamente držav članic, da upočasnijo ratifica, ratifikacijski proces, zato da bo Kazahstan lahko spoštoval človekove pravice, svobodo izražanja in zbiranja, Prosim za odgovor. Mnogo za odpravljanje vprašanj. Na... Najlepša hvala, gospod Franzulika, za vaše vprašanje. Popolnoma eh, se strinjam z vami. Kazahstan mora spoštovati vse zaveze, ki jih je sprejel. Tako, kar se tiče eh, človekovih pravic, kot tudi eh, svobode izražanja. Šele potem se lahko pogovarjamo. Hvala lepa, gospod Zarjan Nopolus, samostojni poslanec. Minuta, prosim μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποκαλύψε χάλα po razpadu Evropske unije se sprašujemo, katere svoboščine še, eh, oziroma Sovjetske zveze, še vedno eh, sprašujemo, zastavljamo vprašanje, katere svoboščine še obstajajo. Kaj se dogaja, naprimer, sindikati, komunisti in tako naprej. nič nismo povedali o poskusih eh, um, uboja nekaterih oseb, aktivistov, militantov, eh, protestnikov. Evropska unija je zelo selektivna pri svojih ukrepih. V lastnih državah članicah Evropske unije uh, izvajamo podobna pravila smo proti temu, kar se dogaja komunistov eh, pod tem kazaškim eh, režimom. Hvala lepa, svoboda, minuta. Pa ne komisar. Hvala lepa, predsedujoča. Komisar, vsi vemo, da je svoboda izražanja predpogoj za demokracijo, ne samo za posamezne državljane kot posameznike, temveč tudi in predvsem za novinarje. Izražanje stališč je temeljno demokratično načelo. Vse, kar se počne za zaviranje tega, je nedemokratično. Popolnoma nesprejemljivo je, da se uporabljajo obtožbe in trgovina z ljudmi in mamili za zatiranje svobode govora. Kar nekajkrat sem bil v Kazahstanu in izpostavil bi deseto točko v naši resoluciji. Gospa Kozlova še ni bila oproščena, še vedno jo To, še vedno je obtožena razširjena lažnih informacij. Lahko konča v zaporu za precej let. Boriti se moramo za njeno izpostitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš poziv. Sedaj pa gospod Mamikins, minuta, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Seveda, razmere, kar se svobode izražanja tiče, so daleč od idealnih. Veliko je potrebno postoriti tako strani kazahstanske vlade, kot tudi družbe na splošno. Osebno poznam kar nekaj blogerjev. V Kazahstanu, preden sem postal poslanec Evropskega parlamenta, sem bil sam novinar in sem z njimi veliko sodeloval. In so lahko potem seveda govorili in kaj povedali v svoji državi, v moji državi. Kaj pa se dogaja v moji državi, v Latviji? Maksim Kotelov je dobil šestmesečno zaporno kazen samo zato, ker je na spletu zapisal šalo o razmerah Rusov v Latviji. Tudi to se ne bi smelo zgoditi. Hvala lepa. Vi ste bili zadnji. Sedaj pa imamo postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedujoče. Najprej gospod Tajani, prosim. Antonijo. Antonio. The floor. Prosim, beseda je vaša. No, for the next debate. Eh. Next debate. Hvala lepa, predsedujoča, vendar pa sem se javil za naslednjo razpravo. Prav. To je dobro, kaj ti se z nami bil predolg. Naslednji je gospod Kukan. Hvala lepa, predsedujoča. Kazahstan je postala prva država v Srednji Aziji s podpisanim sporazumom o okrepenem sodelovanju in partnerstvu z EU. Upamo, da bomo tako spodbudili Kazahstan k političnim in demokratičnim reformam in da bodo šli še dlje. Kljub močnim odnosom s Kazahstanom moramo izpostaviti vedno večji pritisk na neodvisne medije in okolje, v katerem dela civilna družba. Novinarje nadlegujo in to je zaskrbljujoče boj proti ekstremizmu in terorizmu je seveda pomemben, vendar pa svoboda izražanja ne sme biti kompromitirana. To mora veljati še prav posebno pred volitvami, da bodo voljivci lahko izbrali svobodno svoje kandidate. Kar se tiče parlamentarnih volitev, ki bodo 20. marca, naj izpostavim pomen izpolnevanja priporočil OECD. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Caputo, prosim. Képviselőtársaim, olykorán emelik fel ezeket a kártyákat. Dvigovali ste roke tako zgodaj, prezgodaj in ne vem, pri kateri razpravi želite sodelovati. Počakajte, da končamo s to razpravo, potem pa se javljate za naslednjo. Gospod Marijas, za to razpravo, prosim, odlično. Najlepša hvala. gospodarstvo v Kazahstanu je doživelo katastrofo, cene nafte so padle in ta kriza bo uh, z nami še naprej v letu 2016. Ljudje so nezadovoljni, spoštovati moramo pravice uh, manjšin, še posebej v ruskem delu, spoštovati moramo tudi interese uh, državljanov Kazahstana. Zaščititi je treba uh, civilno družbo, medije, delavce in eh, posameznike. Evropska unija mora postati, poslati jasno sporočilo Kazahstanu, ki je uh, pomemben partner Evropske unije. Spoštovati je treba človekove pravice, na tem moramo na to graditi. Spoštovati je treba tudi mir med muslimani in kristjani. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Deka Staldo, ta razprava, prosim. Grazie, presidente, grazie. Hvala lepa. Predsedujoča, kot običajno, podajamo pripombe na področju kršitev človekovih pravic, mučenja ljudi, zanikanja pravice do izražanja, zatiranja medijev, nadzora nad mediji z izgovori nevarnosti za državno varnost. Novinari so ogroženi. Tisti novinari, ki skušajo samo upravljati svoje delo, naprimer Adam Boyle leta 2013. Govori se o tem, da bodo celo blokirali dostop do spleta zaradi ogrožanja nacionalne varnosti. In to celo brez sodnega naloga. Leta 2015 je kazenski zakonnik vključeval tudi novo določbo ogrožanja miru in ščuvanja k ogrožanju miru in tako preprečujejo novinarjem, da opravljajo svoje delo. To se dogaja v Kazahstanu, torej prosim, ne imejmo dvojnih standardov. Ne moremo dovoliti kršitev vrednot in človekovih pravic. To ni na prodaj. Hvala lepa. Polčak, képviselő úr, következik. Sedaj pa gospod Polčak. Pana kolega. Hvala lepa, predsedujoča. Naj se navežem na to, kar je dal gospod Kastaldo. Novi kazenski zakonik, ki je bil sprejet v Kazahstanu, sproža veliko pomislekov in čustev. Moj kolega je omenil enega od zločinov, ki je bil določen potem tudi omejevanje svobode zbiranja. Očitno se vlada boji ljudi, ki mirno protestirajo. Neodvisni mediji so ena glavnih značilnosti demokratičnih držav. Svoboda združevanja pa je drugi ključni element pravne države. Parlamentarne volitve so bile omenjene, bojim se, kakšne bodo razmere, v katerih se bodo odvile. Če si ogledamo predsedniške volitve, tam smo videli, da so opozicijski kandidati, poti kandidatov Nazarbajevov, um, imeli težave. Sami so pravzaprav priznavali, da je on najboljši kandidat in seveda to nima nič opraviti s pravno državo. Potrebno pa bo, da bi bila Evropska unija dejavna na tem področju. Tako, s tem smo zaključili postopek HDI. Sedaj pa dobi besedo komisar gospod Han. Prosim. Uh, uh, Spoštovana predsedujoča, poslanke in poslanci. Evropska unija pozorno spremlja razmerja na področju človekovih pravic. V Kazahstanu svoboda izražanja mora biti zajamčena. To je v kazahstanski ustavi in seveda to je tudi mednarodno načelo. Spoštovanje človekove pravice je prednostna naloga za EU. Evropska unija je v prvi vrsti, ko zahteva izboljšanje razmer in je venomer izpostavljala vprašanja, ki so povezana s svobodo izražanja v svojih dvostranskih stikih s Kazastanom. Evropska unija je zaskrbljena zaradi vedno večjega pritiska na neodvisni tisk. V zadnjih dveh letih je bilo kar nekaj medijskih hiš zaprtih, časopisov zaprtih ali pa so bili kaznovani. In mislimo, da ima to vpliv ne samo na te publikacije, temveč tudi na to, da se drugi samo cenzurirajo. Prav tako obstaja omitve glede spletnega izražanja. Nedavno so aretirali kar nekaj blogerjev zaradi izjav, ki so jih podali na socialnih medijih. Pozdravljamo dejstvo, da so tri od teh blogerjev nedavno bili izpoščeni. Vseeno pa imajo sedaj omejitve glede svojega gibanja. Osredotočamo se ne samo na posamične primere, temveč tudi na zakonodajni okvir, ki nudi in ponuja sankcije. Še prav posebno pa pozivamo Kazahstan, da naj spremeni 174. člen zakonika, ki uvaja sankcije za zelo široko opredeljene za zelo široko opredeljena dejanja in torej zavira delovanje blogerjev. Svoboda izražanja je za Evropsko unijo zelo pomembno, za razvoj demokratične družbe v Kazahstanu še prav posebno. In zato smo to tudi zapisali v sporazumu o kopenem partnerstvu in sodelovanju. V Astani sem bil 21. decembra lani in smo podpisali ta sporazum in visoka predstavnica je s partnerji izpostavila pomen krepitve civilne družbe zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Evropska unija je bila dosledna pri opolnomočanju kazahstanske civilne družbe in pri podpori svobode izražanja. To smo počeli prek Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice. Evropska unija je pripravljena sodelovati z vsemi partnerji pri reševanju tega vprašanja. Hvala lepa. Köszönöm szépen biztos úrnak a záró gondolatait. Hvala lepa, komisár, za to, da ste pozeli razpravo. Naj povem, da smo dobili sedem predlogov za resolucijo. Razprava je zaključena, glasovali pa bomo danes. Tako, sedaj pa gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu je Egipt, še prav posebno primer Giulia Regenija. Tako, najprej bodo dobili besedo avtori. Gospa Lohpiler je prva, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Človek, eh, razmerja področja človeka pravic v Egiptu so dramatične in se še slabšajo. Egipt krši temeljne svoboščine, protesto ne dovoljujejo, in grozijo eh, nevladnim organizacijam, da bodo zaprli. Vsi, ki jih aretirajo v Egiptu, je izpostavljen tveganju. Samovoljno jih pridržijo in jih tedne držijo aretirane brez stika z onanim svetom. Nevladne organizacije so videli tudi, da je zelo veliko um, prisilnih izginoti in so potem nekateri tudi umrli v zaporu. Veliko je mučenja v zaporu in eh, razmere v zaporu so nepredstavljive. Tisti, ki so odgovorni za to, pa skoraj nikoli niso kaznovani. Ko sem pred nekaj tedni obiskala Egipt, je bilo ravno kar odkrito truplo um, reskovalca Regenija. Na sestankih z veliko ljudmi, novinarji, diplomati, aktivisti so povezali njegovo smrt z veliko primeri kršitev človekovih pravic v državi. Veliko jih je dejalo, da so odgovorni člani varnostnega aparata. Evropska unija mora poslati jasno sporočilo Egipto. Zatiranje človekovih in temeljnih svoboščin ne bo vodilo do razvitega in stabilnega Egipta. Dokler ne bo znatnega izboljšanja na področju človekovih pravic v Egiptu, države članice EU ne smejo sodelovati ne morejo obdržati embargo na izvoz orožja v to državo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bilder. Ja, dankjewel, mevrouw de voorzitter. Hvala lepa, predsedujoča. Strašni umor gospoda Reženja je potencialno lahko nekaj, kar bo vplivalo na odnose med Egiptom in Evropsko unijo. Ključno je, da se preiskava ustrezno opravi. Skupna egipčansko-italijanska preiskava mora biti temeljita. V Egiptu je bilo uničenih veliko crkva, tudi to se je potrebno ogledati. Potem pa imamo tudi precej elementov zakonodaje, ki ni skladna um, z mednarodnim pravom, naprimer zakonodajo o bogoskrunstvu. In to si je potrebno ogledati zelo natančno. Evropska unija mora preveriti svojo politiko do Egipta. Hvala lepa. Korao, prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedojoča. Ređeni je evropejec. Nekdo, ki je hotel prispevati k izgradni boljše mirne družbe v Egiptu. Njegove raziskave pa so ga vodile do tega, da je govoril o stvarih, ki so bile neprijetne za egipčansko oblast. Lokalni mediji to običajno pometejo pod predprogo, on je želel govoriti o tem, zato pa so ga potem barbarsko mučili v okoliščinah, ki so nejasne in to namerno. Lahko bi bil vaš sin, vaš nečak, moj brat. Evropska unija mora kljub tesnim stikom z Egiptom sprejeti dejstvo, da je potrebno sprejeti jasna, odločna stališča in pozvati Egipt, da pojasni, zelo natančno pojasni, kako je umrl dvomov ne sme biti. Tudi kar se tiče interesov varnostnih služb in kar se tiče krvi, ki jo je predil gospod Ređeni. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Borgecijo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča resnica in pravica za Đulja Regenja. K temu sem želel pozvati v odboru AFET, ampak to so mi preprečili v prisotnosti viso, visoke predstavnice gospe eh, Mogherini, ki ni niti z besedo omenila tega primera. Podpisali smo to resolucijo, ampak zdi se, da je malce šipka. Res je, da obtožuje eh, egiptovski režim ki je deloma odgovoren za določene stvari, ki jih lahko kritiziramo. Ampak človek se eh, sprašuje, kaj uh, se je dogajalo, ko je bil eh, Morsi na oblasti. Takrat kritike ni bilo, kljub temu, da je prihajalo do kršitev uh, svobode medijev in kršitev človekovih pravic. Mislim, da smo vsi malce utrujeni zaradi tega, uh, tega načina alterniranja med uh, zaščito uh, Eh, človekovih pravic. Britanska vlada in njihovi obveščevalni centri so verjetno nadzirali eh, te stvari in te povezave gospoda eh, Reženja. Gospod Stehovski. Najlepša hvala. Primer Julija Reženja je res grozen. Porajajo se vprašanja o varnosti naših državljanov v državi, s katero Evropska unija eh, sodeluje, ki naj bi bila strateška partnerica za nas eh, v prihodnosti, ki naj bi bila na naši strani. Takšni primeri eh, v povezavi z razvojem dogodkov v Egiptu so resnično šokantni. Vesel sem, da je Egipt prvič dovolil tuji ekipi, ekipi italijanskih eh, preiskovalcev, da se pridružijo preiskavi. To je dober korak naprej, ampak to ni dovolj. Zato želimo v imenu LS pozvati eh, egiptovske oblasti, da naredijo vse, kar lahko, vse, kar lahko, zato da zaščitijo eh, evropske državljane, njihovo varnost, ne glede na veroizpoved ali pa politično pripadnost. To je treba preiskati. Najlepša hvala. Gospa Šake za pol drugo minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice. Uh, ubog uh, študent je izgubil življenje, ampak pozvati moramo uh, k pravici. In to velja za vse to vrstne primere izginotja. 1700 to vrstnih primerov uh, smo zabeležili leta 2015 po podatkih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem uh, področjem. Egiptovske oblasti bomo držali za besedo, da torej sodelujejo z italijanskimi in mednarodnimi strokovnjaki. Potrebujemo neodvisno, kredibilno preiskavo. To se v večini primerov v Egiptu ne dogaja. Veliko je nekaznovanosti, eh, veliko več kot pa pravice. Skrbi me, kampanja Sisijeve eh, vlade, ki pridržuje kritike no-, novinarje, eh, zagovornike človekovih pravic in politične eh, tiste predstavnike iz opozicije. Skrajni čas je, da Evropska unija nekaj naredi in da vsaj ustavi izvoz tehnoloških sistemov, ki dovoljujejo kršitve človekovih pravic. Iluzija je, da bi bil Egipt uh, dobra partnerica brez zagotavljanja uh, spoštovanja svoboščin in pravice gibčanov. In ne vem, zakaj se nismo ničesar naučili iz preteklosti, zakaj ne oblikujemo naše politike na ta način. Razlogi, zakaj je prišlo do protestov leta 2011, so še vedno z nami in to moramo upoštevati. Malteze, ki piše Lurke Vetkezik. Najlepša hvala, gospod Malteze. Najlepša hvala, gospod predsedujoča pet tednov je preteklo, odkar je eh, umrl Giulio Regeni. In eh, egiptovske oblasti vsak teden predstavijo neko novo verzijo te zgodbe. Zdi se, da je bil to politični umor, eh, ki ga je zaukazal Sisijev režim, ta mlad, pogumen italijanski raziskovalec je izgubil svoje življenje. Pogumni moramo biti in to jasno povedati. Ne pa, da si zatiskamo oči zaradi političnih dogovorov eh, z režimom, češ, da se je treba boriti proti terorizmu. Vse skupaj je groteskno, glede na to, da ta eh, diktator na ta način eh, vlada. Ta zbor eh, vrača neko dostojanstvo v igro, to je dobro, ampak to ni dovolj. Razmišljati moramo o eh, egiptovskem režimu in o Erdoanovem eh, turškem režimu. To so režimi, ki uporabljajo različne instrumente za to, da eh, pritiskajo na državljane. Trenutno se borimo za terorizem. Najlepša hvala, gospod Panceri. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Evropski parlament ne obsoja zgolj mučenja in umora Giulia Regenija, ampak poziva italijanske oblasti, da prejmejo vse uporabne informacije in dokumente, tako da bodo lahko skupaj z egiptovskimi oblastmi eh, vodile neodvisno hitro preiskavo, ki bo prišla eh, do resnice. Egipt mora narediti konec tem prisilnim izginotem in mučenju. Egipt mora revidirati eh, zakonodajo o protestih, ki je bila sprejeta leta 2013 in ki jo uporabljajo za to, da preprečujejo uh, popolnoma mirne proteste. Zagotoviti je treba spoštovanje pravice uh, izražanja, uh, sindikati morajo imeti možnost, da svobodno delujejo. Komisar Han, Egipt je pomemben partner za Evropsko unijo, ampak ne za vsako ceno. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, kar se dogaja. Najlepša hvala. Gospod Kan je dvignil roko, ampak ne morem vam dati besede, zato ker ste že na seznamu govornikov. Nimamo veliko časa, ker nas čaka na to glasovanje, tako da boste tako ali tako pozneje dobili besedo. Seznam uh, govornikov imamo, sedaj smo zaključili z avtori, sedaj pa v imenu uh, političnih skupin najprej gospod Polčak. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Priznati moram, da Egipt ni v eh, lahki, preprosti situaciji. Ampak to seveda eh, ne dovoljuje kršitve eh, osnovnih svoboščin in človekovih pravic. Primer Đulija Ređenja je seveda tragičen. Še huje, še hujše pa je, da obstaja institucionalizirana praksa eh, kaznovanja. Egipt izvaja politiko, ki ne upošteva mednarodnih standardov. Egipt želi biti mednarodna država, glede na ustavo iz leta 2014, ampak sodobna država zaenkrat še ni. Obstajajo razlike med tem, eh, kar lahko preberemo v ustavi in izvajanjem zakonodaje. Takšne stvari moramo obsoditi. Na sto tisoče ljudi je izgib, eh, izginilo eh, pod okriljem tamkajšnjih tajnih služb. Režim ne izpolnjuje glavnih, glavnih kriterijev demokracije. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu SND gospa Demonte. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, danes govorimo o resoluciji o kršitvi človekovih pravic v Egiptu. Govorimo seveda o primeru Đulija Ređenja, mladega raziskovalca. Mojega sodržavljana, ki je imel celotno življenje pred sabo. Očel je, očel je v eh, Kajru zato, da bi nadaljeval svojim, svojo raziskavo. Nažalost so ga mučili, in ubili. Dobili smo njegovo truplo, nismo pa še dobili resnice. In glede na to, da uh, nekateri uporabljajo strateške razloge za to, da bi preprečili nadaljevanje in uh, hitro iskanje resnice, se mi zdi to popolnoma napačen pristop. Napačen za njegove prijatelje in družino. Napačen za tiste, ki verjamejo v. Uh, svobodo in v življenje, ki ga ljudje imajo. Gazi. Najlepša hvala, gospod Bihner. Hvala lepa. Človekove pravice in pravna država sta ključni vrednoti Evropske unije. In naša trgovinska strategija je taka, da moramo vedno bolj paziti na to, da se te vrednote spoštujejo tudi pri naših partnerjih. Žal pa moramo priznati, da se človekove pravice skoraj posod na Bližnjem vzhodu teptajo. Še prav posebne razmere v Egiptu pa kažejo, da so se v zadnjih letih razmere dramatično poslabšale. Vlada želi prepovedati vsakršno politično dejavnost, se zdi, celo dejavnost, ki je uprit vlade. Zato je ta resolucija, ki jo bomo upamo sprejeli danes, prišla o pravem času. Prosim komisijo, da zelo pazi na to, da bodo trgovinske omejitve, ki so predlagane, tudi izvedene. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Castaldo. Za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes tukaj obsojamo barbarski grozen zločin. Nespremljivo je, da so nekateri poskušali prikriti uh, to mučenje in ta umor nekaj ur po smrti. Zdi se, da gre za nek eh, notranji boj med različnimi političnimi uh, močmi v uh, Egiptu. Najti moramo resnico v primeru Julija Regenja. Morda ta resnica eh, ne bo takšna, kot jo pričakujemo, ampak pomembna je. Zagotoviti moramo svobodo eh, izražanja in zbiranja v Egiptu. Ne moremo eh, argumentirati takšnih stvari. Unija in države članice morajo Eh, dobiti in z drugimi deliti vse informacije, ki jih imajo. Ne moremo molčati, ne moremo zgolj obeležiti Đuljeve eh, smrti. Nekaj moramo narediti, vsak mora odigrati svojo vlogo. Potrebujemo resnico in pravico za Đulja Ređenja. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Lopes za eno minuto. Gospod Lopes, se upravičujem. También para recordar obsojamo Đulijev umor. Umrl je, tako kot številni drugi, kot aktivist v Egiptu. Ogromno smrti smo zabeležili v zadnjih petih eh, letih. Spoštovanje žrtev je izjemno pomembno v prihodnosti in mednarodni odnosi eh, lahko temeljijo zgolj na resnici primer Đulija Ređenja ni izoliran, je uh, eh, zgolj en od različnih primerov novinarjev, uh, zagovornikov človekovih pravic, odvetnikov in tako naprej, ki so bili mučeni, nekateri tudi uh, usmrčeni v zadnjih uh, letih oziroma tednih oziroma mesecih. Njegova smrt ni bila za manj. Uh, nekaj se moramo naučiti iz tega primera. Boj proti terorizmu nam ne sme preprečiti, da izpostavljamo takšne stvari. Ne smemo si zatiskati oči. Seveda potrebujemo strateške partnerje, kot je Egipt, ampak spoštovati moramo človekove pravice in to je treba jasno povedati uh, egiptovskim oblastem. Gospod Khan. Madam, um, eh, strong... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Obsojam grozni umor Đulja Reženja in izražam svojo solidarnost uh, z njegovo družino in bližnjimi. Uh, potrebujemo kredibilno preiskavo njegove smrti. Nažalost pa ta primer ni eh, edini primer. Na stotine takšnih prisilnih izginoti uh, eh, se je zgodilo v državi. Zahtevamo pravico za Žulija Reženja, zahtevamo pravico tudi za številne egipčane, ki uh, so trpeli na podoben način pravosodje in oblasti niso naredile nič v primerih, ko so bili naprimer državljani mučeni do smrti ali pa uh, napadeni. Odpraviti je treba zakonodajo o protestih in druge zakonodajne akte, ki se uporabljajo za to, da lahko država pritisne na državljane. Spreti treba vse ukrepe za to, da zagotovimo, da bo egiptovska vlada sprejela te reforme zato, da, da bo zagotovila mir in stabilnost v Egiptu. Um, Najlepša hvala. Sedaj pa dolg seznam uh, v postopku pritegnite pozornost predsedujoče. Nažalost ne bom mogla dati besede vsem, zato ker nimamo dovolj časa, ampak najprej gospod Tajani. Mikrofon, prosim un interlocutore importante dell'Unione europea. Egipt je pomemben partner Evropske unije, to je pomembna država za stabilnost v sredozemlju. Ne moremo pa prodati naših vrednot eh, zaradi trgovskih ali pa političnih eh, razlogov. Dialog z Egiptom mora temeljiti na spoštovanju pravic posameznika. Dožnost Evropske unije je, da zagovarja dostojnost, eh, dostojanstvenost posameznika in eh, njegove pravice. Dobro bi bilo, če bi eh, visoka predstavnica jasno ukrepala, če bi bila tukaj, če bi bila bolj proaktivna v teh primerjih, v drugih primerjih, v primerjih eh, v Indiji in tako naprej. Evropska unija mora govoriti o teh zadevah zato, da zagovarja eh, lastne vrednote. Dobili ste aplaus. Najlepša hvala še enkrat. Gospod Kaputo je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropa mora stati z ramo obrami eh, z Italijo, sedaj ko. Eh, obeležujemo smrt eh, gospoda Rečenja. Smrt Julija Rečenja pomeni, da moramo ukrepati, vsi moramo ukrepati uh, modro. Preiskati moramo ta primer uh, in tudi druge primere tovrstnih uh, smrti v državi. Uh, Egipt je pomemben partner Evropske unije, ampak mora spoštovati človekove pravice in eh, različne svoboščine, svobodo veroizpovedi naprimer. Priti moramo do dna primera Đulja Ređenja, z njim smo, eh, to je naša dožnost, eh, dožnost evropskih državljanov. Najlepša hvala. Govora je o kršitvi človekovih pravic v Egiptu. Eh, govora je o primeru Đulja Ređenja, državljana Evropske unije. Obsojamo ta umor in eh, izražamo eh, našo podporo njegovi družini in našim italijanskim kolegom in kolegicam. Potrebno je, da Evropska unija pošlje jasno sporočilo, uh, Egiptu. Egipt mora spoštovati človekove pravice. Egiptovski, uh, egiptovske oblasti morajo spoštovati uh, lastne državljane. V nasprotnem primeru bodo prilivali uh, olje na ogen terorizma. Evropska unija mora na vse možne načine obsoditi umor Đulija Ređenja. Najlepša hvala, gospod Telička. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se rad poklonil uh, družini in bližnjim Đulja eh, uh, Ređenja. Preiskava mora biti neodvisna in uh, dobra. Ampak to je zgolj en, en od sto tisoče primerov in resnično se sprašujem, če uh, oblasti in institucije ukrepajo. Včeraj smo govorili o eh, pomenu partnerstva eh, s Turčijo, govorili smo o tem, kaj počne Erdogan, govora je bilo o liberalizaciji vizumskega režima, o odpiranju eh, poglavi, pred par minutami smo govorili o Kazahstanu, podpisali smo sporozum, kljub temu, da vemo, kakšen režim tam obstaja. Egipt je pomemben partner, to je res, ampak komisar, prosim, prosim, enkrat za vselej nam povete, kako naj eh, spremenimo našo politiko vizavi eh, Egipta, tako da bomo lahko dejansko zagotovili boljšo situacijo v prihodnosti in da bomo dejansko imeli eh, dobro partnerstvo. Gospod Kuzo. Presidenta, hace 10 años. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred desetimi leti so ženske iz sindikatov zahtevale svobodo in socialno pravičnost. Mubaraka je takrat eh, podpirala ZDA. Nažalost, svobode in pravice eh, nišče ni videl. Vladala je represija. Evropska unija in njene države članice še naprej eh, prodajajo orožje režimu. Na 100 oziroma na tisoče smrtnih eh, obsodb je bilo, eh, še vedno so preganjeni sindikati. Giulio Regeni je preiskoval te zadeve. Mučen je bil in eh, na grozen način umorjen. Evropska unija ne sme tolerirati takšnih zločinov. Dvomim pa, da bo Evropska unija karkoli naredila, zato ker uporablja človekove pravice zgolj, ko so v njihovem interesu. Najlepša hvala. Gospod Bonano. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kar se tiče te resne zadeve, bi rad povedal, da če bi bila Evropska unija res združena, bi morala Egiptu povedati takole. Bodi si nam uh, poveste, kakšna je resnica, kaj se je zgodilo Giulio Regenio, bodi si uh, ustavimo vse ekonomske in diplomatske odnose. S tem uh, bi egipčani razumeli, da se ne morejo na ta način igračkati z Reženjevo uh, eh, družino in njegovimi bližnjimi. Eh, enako velja za to celotno celino, ki sedaj čaka na odgovore egiptovske vlade, ki si še vedno nasprotuje v različnih izjavah. To bi bilo dovolj. Naslednji je gospod Čiku najlepša hvala gospa predsedujoča je kredibilnost evrope pod vprašajem je resnica preiskava kako zagotoviti da bo ta preiskava eh, neodvisna priti moramo od besed k dejanjem. Zagotoviti moramo, da bodo preiskovalci prišli do dna te zadeve eh, v zvezi z Julijem Reženjem. Reženji je preiskoval drugačne sisteme, kot jih je eh, poznal tukaj v Evropi. Zagotoviti je treba kredibilnost in transparentnost. Italijanska eh, vlada mora narediti vse za to, da prekine Eh, trgovinske odnose, vse dokler ne pride do razrešitve te zadeve. Hvala lepa. Gospod Havet. Hvala lepa. Sem britanski evropski poslanec in tudi sam izražam sočutje italijanskim poslancem za gospoda Reženja in tudi za vse druge žrtve kršitev človekovih pravic. Spregovoril bom v korist odstavka, v katerem gospoda Hana in komisijo prosimo, da nadzorujejo izvoz opreme za prisluškovanje in opazovanje. To so podjetja, kot so Siemens v Nemčiji, pa tudi tako imenovan hacking team iz Italije. Egiptovska vlada za svojo obveščevalno infrastrukturo ohranja enoto, ki ima veliko proračuna, veliko pristojnosti, nadzora pa nobenega. Mislim, da bi evropska podjetja, ki so vključena v ta izvoz, v postopku kršitve konvencije Združenih narodov in mislim, da bi to moralo biti nezakonito pod evropsko zakonodajo. Hvala lepa, gospod Šogor, izvolite. Giulio Regeni, tragikuš. Giulio Regeni, tragikuš je tragično in brutalno umrl. To bi moral preiskati objektivni odbor, čeprav dvomim, da bo resnica kadarkoli znana. Ta oseba ni bila žrtev običajnega zloži, zločina, ampak so ga ciljno prijeli zaradi njegovih političnih pogledov. Celo v takšni državi, je to nekaj nenavadnega. Pet let po revoluciji smo in zadeve res niso popolnoma jasne. Mislim, da moramo povzdigniti glas, če takšna usoda prizadane evropske državljane. Evropska unija mora biti sočutna z Italijo in poskrbeti moramo, da se to ne bo več ponovilo. Hvala. In gospod Menefi kot zadnji na mojem seznamu. E hvala lepa gospa predsedujoča resnica in pravica za julija regenija to je tisto kar morajo evropske institucije doseči poskrbeti moramo da nobena evropska družba nobeno evropsko podjetje ne bo sodelovalo pri nadzoru prisluškovanju in mučenju ljudi do tega v Egiptu nažalost prihaja. Redno se kršijo človekove pravice in naša skupna resolucija na to opozarja. Prav tako se zavedamo, da se je treba proti temu boriti po najboljših močeh. Nekdo, kot je bil Giulio Regeni, bi moral biti povod za razmislek. To še posebej velja za mlade, ki se vključujejo v politiko in poskušajo spremeniti svet. Giulio sam je pri svojih raziskavah poskusil doseči spremembe. Ni pravilno, da je moral z iskanje pravice plačati z življenjem. Najlepša hvala. Gospod komisar, prepričana sem, da imamo vsi isto mnenje v zvezi s tem. Zdaj pa dobite besedo vi, da povzamete razpravo. Hvala, gospod predsedujoča. Res je, mislim, da se vsi strinjamo in vsi smo bili šokirani ko je 3. februarja bilo odkrito truplo Giulia Regenija, 25. januarja je izginil mučenje in smrt tega doktorskega študenta. Ni samo osebna tragedija za tiste, ki so ga poznali, ampak je to tudi tragedija za celotno Evropsko unijo, za institucije in tudi za ljudi. Mislim, da so vsi govorniki danes to tudi povedali podpredsednica Mogherinija je osebno opozorila na to z egiptovskim zunanjim ministrom in to dvakrat. Prav tako je podarila, da je potrebna neodvisna preiskava v tesnem sodelovanju z egiptovskimi oblastmi, zato da bi dejansko ugotovili, kakšna je bila resnica in da bi zločince pripeljali pred sodišče. ESZD je prav tako sprejela ta primer in naši uradniki so o tem govorili z oblastni v Egiptu. Evropska služba za zunanje delovanje ta primer obravnava v tesnem sodelovanju z italijansko vlado. Evropska unija spoštuje in podpira človekove pravice v vseh državah, vključno z Egiptom. Naj omenim samo še en nedavni primer prišlo je do poskusov, da bi zaprli center na dim. Ta center zdravi žrtve mučenja. Podpiramo človekove pravice, načela pravne države in demokracijo. In to so naša vodilna načela na področju zonanje politike. Leta 2015 smo oživili dvostranske odnose z Egiptom v okviru pristopnega sporazuma. Ta sporazum je bil prekinjen od leta 2010. Želeli smo ponovno sprožiti stike na številnih področjih, vključno z človekovimi pravicami in drugimi področji, kjer so naši interesi skupni. Začeli smo tudi z dialogom na področju človekovih pravic. To je bil prvi tak sestanek po petih letih. Komisija in uradniki so redno v stiku z organizacijami civilne družbe in borci za človekove pravice v Egiptu podpredsednica Mogherinijeva, se je sestala s temi organizacijami, ko je obiskala Kajro pred štirimi meseci. Delamo tudi z državami, članicami EU in pripravljamo izjavo o človekovih pravicah na področju mm, Egipta. To bomo predstavili 15. marca v Ženevi, posebni odposlanec Združenih narodov bo v prihodnih mesecih obiskal državo, zato da bi še naprej aktivno sodelovali z Egiptom na področju človekovih pravic. Zagotavljam vam, da bomo še naprej storili vse, kar lahko skupaj z italijanskimi oblastmi, zato da bomo prišli do resnice in da bodo tisti, ki so odgovorni za mučenje in umor gospoda Reženja, pripeljani pred roko pravice. Preprečiti pa moramo podobne primere v prihodnosti. Še naprej bomo pozivali k popolnemu izvajanju ustave iz leta 2014, podpirali bomo tudi reforme na področju upravljanja in pravne države, spodbujali pa bomo izboljšave na področju človekovih pravic, zato ker si egiptovski ljudje želijo stabilnost in demokracijo. Dodati želim še, da sodelujemo z Egiptom in da smo tekom našega sodelovanja z Egiptom pripravljeni podpirati tudi organizacije civilne družbe, še posebej na področju človekovih pravic in demokracije. In to je eden naših ciljev naše politike z Egiptom. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, hvala za vaše sklepne besede prejeli smo osem predlogov resolucij, s tem je razprave konec. Glasovali bomo danes opoldan. Naslednja točka so razmere v Demokratični republiki Kongo. Najprej dobijo besedo avtori, gospod Sebastian. Izvolite. Bon dia, muchas gracias, señora presidenta. El... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere v Demokratični republiki Kongo so se poslabšale. Predsednik Kabila manipulira oblast zato, da bi ostal na oblasti in zaradi tega je prišlo do protestov v civilni družbi in tudi med opozicijo te proteste se nasilno zatira, prav tako je že prišlo do primerov smrti. Revščina je za večino ljudi v Rep Demokratični republiki Kongo nekaj vsakdanjega. Prav tako se izvaja boj, ki vpliva na ljudi, ki živijo na severu, severovzhodu. To še posebej prizadane ženske. Vesel sem, da imamo skupno resolucijo, ki jo je podpisalo večina skupin v parlamentu, pozivamo predsednika Kabilo, da spoštuje človekove pravice, zakonodaje svoje države in všeč mi je tudi, da ga pozivamo, da se odpove oblasti, ker si to želijo njegovi ljudje, prav tako pa mora spoštovati ustavo. Prav tako bi si želel, da bi omenili tudi trgovino z konfliktnimi ali krvavimi minerali. Ne gre samo za to, da nekdo ravna proti zakonodaji, gre tudi za krvavo trgovino in krvave minerale, zato je treba nekaj storiti v zvezi s tem. Hvala lepa, zdaj pa gospod Demasmaker, izvolite. Hvala lepa. Smo na presečišču v zvezi z DRK. Že mesece so koalicijski partnerji opozicija in vsi ostali pozivali gospoda Kabilo, da spoštuje ustavo. Predsednik nima več politične prihodnosti, ampak želi še naprej ostati na oblasti. Politično območje, politično ozračje se slabša. Resnica je samo ena v Kongu in sicer treba je biti tiho. Aktivisti za človekove pravice, novinarji, blogeri so žrtve nasilja, včasih jih celo ubijejo tudi mladi, ki mirno protestirajo, so žrtve nasilja. Omenim lahko gospoda Bauma in gospoda Makombalo, ki že leta sedita v zaporu. Pozivamo kongoške oblasti in druge, da morajo aktivno posredovati za to, da bomo imeli v Demokratični republiki Kongo ustrezen dialog, da se neha ozračje nekaznovanosti. Hvala, hvala lepa, zdaj pa gospod Korao za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Demokratični republiki Kongo prihaja do resne politične krize, okroža se demokracija, predsednik Kabila poskuša upočasniti volilni proces, zato da bi podaljšal svoj mandat. To so diktatorske tendence in to je proti ustavi in proti pravicam, ki so zagotovljene v Kongu. Govorimo o državi, ki je simbolična za neuspelo zunanjo politiko Evropske unije. So tretji najbogatejši v smislu mineralov, dobijo tudi največ razvojne pomoči. Poglejte si, kaj se dogaja s trgovino v tej državi. Poskrbeti moramo, da se bo spoštovala ustava, seveda pa je treba spoštovati tudi rezultate in priporočila volilne komisije, zato da gospod Kabila ne bo dobil tretjega mandata. Prišlo je tudi do neopravičenih uretacij, zagotoviti je treba zdravstveno podporo za nekatere, ki so zaprti, ker so ti ljudje resno bolni. Gospa Gabriel, izvolite. Komisar. Najlepša hvala, gospa predsedovča. Gospod komisar, veseli me, da imamo na dnevnem redu to nojno resolucijo, ki se nanaša na razmere v Demokratični republiki eh, Kongo pred volitvami. Vse to je zelo pomembno za prihodnost eh, te države, pa tudi za širšo regijo eh, Velikih jezer. Imam nekaj komentarjev. Prvič, kar se tiče volilnega postopka samega, ustrajam pri Eh, izvajanju priporočil eh, misije, opazovalne misije iz leta 2011 in eh, drugih podobnih ukrepov. Predsednik in vlada morata prevzeti ustrezno odgovornost, kar se tiče volitev, kar se tiče proračuna in kar se tiče javne zaveze, da spoštujejo ustavo in da dovolijo razvoj državi. Na to vprašanje varnosti pozdravljam obnovitev mandata Uh, in tretjič, regionalni vidiki. Afrika in Evropska unija morata narediti vse, da poglobita dialog s to državo, tako da ne bo prišlo do eskalacije problema. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kören, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ustavne določbe države ščitijo državljane pred arbitrarnimi ukrepi eh, vlade. Ampak eh, v Demokratični republiki Kongo prihaja do težav pri tem. Če želimo izvajati ustavo, eh, potem se moramo vprašati, kako ukrepati, če je dovoliti tretji mandat predsedniku. Ne vem, če je to zadeva, o kateri naj razpravljamo. Evropska unija spremlja eh, proces tranzicije v eh, Kongu že od začetka. Evropska unija eh, je tista, ki je sodelovala pri prejšnjih volitvah. Evropska unija je tista, ki je poskušala konsolidirati demokracijo. Glede na vse to, pa Evropska unija zgolj poziva voditeljem v Kongu, da spoštujejo pot, po kateri so začeli stopati in da še naprej eh, spoštujejo proces, ki je bil sprejet. Sandra gospa Sandra Rodriguez. Hvala, gospa predsedujoča. To je precej šipka resolucija. Mislim, da bi morali iti globje v določenih vidikih kajte prihaja do več primerov kršitev človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo. Parlament bi moral sprejeti ukrepe za to, da preprečimo, da se bodo multinacionalke vključevale v financiranje oboroženih sporov. Leta 2008 je direktor programa Združenih narodov za okolje dejal, da 2 odstotka dobička od trgovine z naravnimi viri, preprosto končal v žepu oboroženih sil. Prav tako moramo okrepiti ali spremeniti pogodbe za rudarjenje in gostarstvo, zato da bomo poskrbeli ustrezen način koriščenja naravnih virov. Hvala. Gospod Arena, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V skladu z kongoško ustavo bi morali biti volitve v 90 dneh. To je takrat, ko bo potekel mandat gospoda Kabile. Vseeno pa on želi ostati na oblasti, zaradi tega se pojavlja nestabilnost. Od januarja 2015 smo priča zatiranju opozicije. V besedilu pozivamo kongoške oblasti, da poskrbijo, da bodo lahko izvedene svobodne in poštene volitve. Čim prej Afriška unija mora prav tako odigrati svojo vlogo in Kongo mora spoštovati ustavo. Evropska unija mora podpirati jasen proces, prav tako pa moramo razmisliti o ciljno usmerjenih sankcijah. Evropska unija mora pa prav tako razmisliti o novem monusko mandatu. Hvala lepa, da ste bili pravočasni, gospod Preda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 predsednika Bila ima izbiro, bodi si bo spoštoval uh, ustavo, kar pomeni, da lahko ima zgolj dva mandata, bodi si bo ostal na oblasti za vsako ceno. Upam, da bo izbral prvo možnost, da bo torej spoštoval ustavo. Če ne, se bojim, da bodo. Uh, posledice takšne kot v Burundiju in v drugih eh, državah. Spoštovati je treba uh, ustavo, ne pa tepetati po njej. Hvala lepa, gospa Kienge je naslednja za minuto. Izvolite. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. U DRK so predsedniške volitve zelo pomemben dogodek. Država bo morala pokazati, da zna spoštovati svojo ustavo, še posebej kar zadeva določilo o dveh mandatih za predsednika. Prav tako je treba oblikovati časovnico za volitve v skladu z ustavo in oblasti v Demokratični republiki Kongo pozivamo, da poskrbijo za pravice do združevanja, pravice medijev in pravico do izražanja. To je minimum za demokracijo. Jozef Kabila mora stopiti z oblasti, poskrbeti moramo za demokracijo v Republiki Kongo in to bo ključnega pomena za stabilnost v Srednji Afriki. Prav tako pa je treba izpustiti politične zapornike, kajti oni se borijo za ustavo. Afriška unija mora to podpirati in podpirati moramo ustavo. Hvala, gospod Nart. Hvala lepa. DRK oziroma Demokratična republika Kongo. O tem govorimo ironično, ampak to ni republika, to je skupek oboroženih sil in kleptokracija. Seveda, po mojem mnenju, to ne pokriva celotne regije Konga. To je res ironično ime. Gre za bogato državo z revnim prebivalstvom. Prav tako so nizko v indeksu razvoja. 6 milijard smo porabili v zadnjih letih za pomoč za to državo. Treba je zagotoviti volitve, končati zatiranje, prav tako pa je treba podpreti civiliste. Mislim, da moramo poskrbeti, da bodo členi 8, 9 in 96 sporozuma iz Kotonuja veljali. Prav tako pa bi morali prekiniti zagotavljati pomoč Evropske unije, dokler Demokratična republika Kongo dejansko ne bo demokratična. In republika, hvala zdaj po gospod Venta, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Demokratični republiki Kongo so res slabe. Zaradi tega se lahko postavljamo pod vprašaj tudi prihodnje volitve. Tam je na oblasti Kabila že 19 let in to bi lahko bilo konec njegove dinastije, vendar proteste se razganja s pomočjo policijskih sil. Trenutni predsednik pa počne vse, kar lahko, zato da bi zavrl in zavlačeval in ostal na oblasti. V Kongu je veliko korupcije in tudi kršitev človekovih pravic, minerali pa se ne izkoriščajo za dobrobit ljudi. To je zelo pomembno in eh, Evropska unija in Afriška unija morata storiti vse za to, da bo nova volilna komisija imela člane opozicije in civilne družbe in da bo lahko izvedla poštene volitve novembra. Hvala. Hvala lepa, gospod kelly izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predsednik Kabila je v Demokratični republiki Kongo že zelo dolgo na oblasti. Dolgo želi na oblasti tudi še ostati naprej na različne načine se oklepa oblasti, do političnih napetosti seveda zaradi tega prihajajo in prihaja tudi do nasilja poskrbeti. Moramo, da se bo zaščitila ustava v tej državi in da bomo naslednje leto dobili tudi volitve. Če se to ne bo zgodilo, potem Demokratična republika Kongo ne more biti demokratična, ampak jo bomo morali imenovati za nedemokratično. V državi je veliko naravnih virov in nažalost so državljani zelo, zelo revni. In borci za človekove pravice se morajo še naprej boriti v tej državi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Zaradi hrupa v dvorani in zato, ker časa nimamo veliko. Ne morem dati besede vsem. Gospa Petir, izvolite, hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar. Podpiram to resolucijo, kaj te razmere v Kongu so res težke. Človekoljubne organizacije ocenjujejo, da nima dostopa do vode 7,5 milijona ljudi. Prav tako se otroci ne morejo šolati. Zaradi vojnih operacij v Kongu je razseljenih 3 milijone ljudi, zunaj države pa je 500 tisoč ljudi, ki so pobegnile pred vojno. Naslednje parlamentarne in predsedniške volitve, ki naj bi bile novembra, bodo prva demokratična tranzicija po desetletjih državljanske vojne in politične nestabilnosti v tej državi. Vsi moramo prispevati k demokratičnim procesom v tej državi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Denano, izvolite. Prezident. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da bi moral eh, predsednika Bila Eh, malce pogledati okrog sebe. Imamo tudi druge primere predsednikov, ki so mislili, da eh, so večni in so kršili eh, ustavo. Imeli smo primer Burkine Faso, vemo, kakšne posledice so se tam zgodile. Ampak demokratični proces je stekel. V Kongu potrebujemo demokratični režim, ki spoštuje državljane. Evropska unija mora biti partnerica Afrike, zato ker so interesi eh, teh dveh skupnosti skupni. Obenem pa moramo biti zelo pazljivi, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic in demokracije v Afriki. Hvala. Hvala lepa. Tako, zaključili smo s postopkom CatchDI. Sedaj pa dobi besedo gospod Han v imenu komisije. Prosim. Kiselőtársaimat arra kérem, hogy maradjanak. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če se umirite. You, Hvala lepa, predsedojoča. Lepo pozdravljeni vsi. Evropska komisija pozdravlja priložnost za razpravo o človekovih razmerah v Demokratični republiki Kongo in se veselimo sprejete resolucije Evropskega parlamenta, ki govori o ključnem političnem procesu v smeri volitev, kar se tiče zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Demokratična republika Kongo ima velike izzive pred sabo. Izzive glede varnosti, revščine, pa tudi nasilja nad ženskami. Denis Mukwebe je povedal parlamentu, da so ženska telesa postala bojno polje. Res je, da Demokratična republika Kongo ima že dolgo humanitarno krizo. Krhek mir v tej državi je seveda zelo odvisen tudi od največje operacije z N, MONUSKO. MONUSKO se sooča še vedno zelo nestabilnimi razmerami. Od volitev 2006 je bilo doseženo nekaj napredka. Ekonomija raste, nekatere oborožene skupine na vzhodu so bile poražene in prizadevali so si za pozitivne razmere, vendar pa veliko je potrebno še postoriti, tudi pri izgradnji institucij. Vendar pa sedaj je država v kritičnem trenutku, kar se razvoja tiče. Leto 2016 bomo imeli, bi naj imeli predsedniške volitve, vendar pa opozicija in civilna družba se bojijo, da se ustava ne bo spoštovala. Politično soglasje je nujno potrebno za to, da bomo imeli vse obsegajoče celovite volitve v okviru ustave. To seveda ne pomeni, da se mora ta vlada in opozicija strinjati glede vseh izzivov pred državo. Potrebno pa je najti skupno soglasje glede časovnega razporeda do volitev. Demokracija mora delovati vendar pa žal protesti in mirni shodi niso dovoljeni, zatirajo jih, kar v nekaj primerih. In zdi se, da je ogrožena svoboda izražanja in tudi varnostni aparat je vključen v zlorabe pravic in tudi uprava pravosodja je bila v nekaterih primerih nesorazmerna. Evropska unija je 8. marca Kinshaso spomnila, da mora spoštovati svoje obveze. Veliko je na kocki, ekonomija je zelo prizadeta zaradi nižjih cen surovin in zaradi tega, ker ne morejo pospešiti domačega popraševanja. Zato ekonomija trpi. Vse to si zasluži našo polno pozornost. Evropska unija je veliko vložila v varnost, humanitarno pomoč, razvoj in zavezani smo dolgoročnemu partnerstvu s to državo. Ne gre samo za materialno pomoč, prav tako imamo zelo veliko diplomatskih, političnih dejavnosti za podporo miru, miru stabilnosti in spravi. Sodelujemo z regionalnimi afriškimi partnerji in z ostankom mednarodne skupnosti. V našem celovitem pristopu smo človekove pravice dali na prvo mesto. Priznavamo tudi ključno vlogo ZN. Tesno sodelujemo z druženimi narodi in tudi uradom za človekove pravice v tej državi. Aktivisti se borijo proti nekaznovanju, to podpiramo tudi mi in želimo si reforme pravosodstva, in tudi preprečevanje sporov. Prav tako si želimo družbenega in političnega razvoja. Iščemo pa tudi politični dialog z veliko akterji. Naj zaključim, gospod predsedoča. Menimo, da bo za demokratično republiko Kongo iziti v bolj politično okolje, pravno državo, demokratično in politično stabilno okolje samo z reformami država je od državljanov. Njihov glas mora biti slišan in Evropska unija bo uporabila niz instrumentov, da bi to omogočili. Resolucija Evropskega parlamenta je zato zelo aktualna. Dobrodošla. Hvala lepa tudi za pozornost, ki ste jo namenili mojemu govoru. Hvala lepa. Hvala lepa spoštovani gospod komisar, se upravičujem v imenu svojih kolegov za hrup, ki ga povzroča, vendar pa 751 poslancev je prišlo v dvorano in seveda že to samo po sebi vnaša nemir v dvorano, tako da torej se še enkrat upravičujem. Sedem predlogov za resolucijo imamo. Razpravo smo zaključili. Sedaj pa bomo glasovali, kmalo bomo glasovali torej tudi o tej točki. Trenutek, sedaj pa samo mm, nekaj trenutkov premora pred glasovanjem.